dela. Pri tem ni važen sedež, kjer je bil angažiran oziroma kjer je bila podpisana pogodba o delu. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena, glasovanje pa sledi jutri, 8. oktober ob 12. Prehajamo na poročilo Fraga Esteves. Besedo dajem gospe Carmen. Ne, ne, opravičujem se gospod mato spregovoril bom v imenu gospe fraga se je eh, zbolela gospa komisarka odbor za ribištvo se je odločil da bo pripravil poročilo o ribiški strategiji v eh, srednjem in vzhodnem eh, tihomorskem območju tam velja trgovinska politika in tudi ribiška politika in zahteva več koordinacije če želimo nekakšen eh, multiplikacijski učinek in če želimo, da bodo koristne posledice za Evropo in regijo večje. Imamo že sporazum z Fidžijem in tudi z drugimi državami regije, zdaj poteka ponovna pogajanja in eh, upamo, da bo Evropska unija, glede na to, da je druga največja donatorka za Avstralijo v tej regiji, lahko tudi kaj k temu pripomogla. Le dva odstotka razvojnih eh, sredstev odpadajo na ribištvo in to je treba podariti, kaj tega je zaključen eh, element tega sektorja. Pri ribištvu je treba izpostaviti visoko vrednost teh eh, virov v Pacifiku. Imamo veliko eh, selitvenih vrst in eh, tudi ogromen odstotek ulova tune v tem območju. Problem je, da je bilo veliko eh, ne eh, deklariranega in tudi nezakonitega ribolova, predvsem na Vanuatu in v Fidžiju. To so države, ki so na črnem seznamu EU. Ida. Flota skupnosti je pravzaprav zelo omejena, samo 11 plovilo vse skupaj. Zato potrebujemo tudi boljšo strategijo za prihodnji ribolov tuna. Poleg tega je Evropska unija članica VCP FC-ja, podpisali smo tudi sporozum s Kiribatijo. Tudi z Mikronizijo in Salomonovi otoki naj bi podpisali sporazum, s tem smo spremenili tudi dostop do ekskluzivnih ekonomskih con. Z Tuvajem in Kukovimi otoki smo prav tako spremenili sporazume, poleg tega te vode mejijo na mednarodne vode, kjer lovi tudi naša floda, poleg tega so te vode veliko bliže tudi tovarnam v Latinski Ameriki, kamor se stovarja velika večina ulovljenih rib ribolov je eden od redkih sektorov, kjer je pravzaprav izražen največji interes teh držav. Prvič je tudi zgodilo, da smo nekoliko odstopili od pravil glede polpredelanih in predelanih proizvodov. To je odstop od zlatega pravila, ki pravi, da bi lahko to dopuščali samo za tiste proizvode, ki jih ulovijo v teh državah. Poleg tega se zahteva popolna izjema za zamrznjene in sveže proizvode. V tem poročilu imamo na voljo torej kratkoročno in dolgoročno strategijo. Kratkoročno gledano lahko pozitivno ocenimo nova pogajanja s kukovimi otoki in s tuvajem. To je v interesu flote skupnosti, sodelovati treba tudi z otoškimi državami, predvsem, ko gre za upravljanje z ribolovnimi veri. Predvsem pa je treba storiti več v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Plavilo moramo tudi opremiti z ustreznimi instrumenti. Dolgoročno gledano pa bi morali imeti na voljo regionalno strategijo med Evropsko unijo in državami v tem območju. Najprej je treba predeliti sporazum, ki bo določal tudi pogoje za dostop Evropske flote do teh voda. Poleg tega potrebujemo pa tudi večstranski sporazum z vsemi zainteresiranimi državami. Potrebujemo tudi ustrezen načrt za upravljanje s tem ribolovnimi viri, zato da bi se borili proti nezakonitemu, nepravljenemu, nereguliranemu ribolovu. Potrebujemo tudi ustrezne ukrepe, ki jih bodo izvali države pristanišča. Natančno je treba opredeliti tudi schemo ribolovnih dni na plovilo, poskrbeti treba za preglednost in čim večjo učinkovitost. In četrtič, ko se bomo pogajali o teh sporazumih, bi morali raziskati tudi možnosti za to, da izkoristimo sredstva iz Evropskega sklada za razvojno sodelovanje, potrebujemo več sredstva, potrebujemo več človeških virov, predvsem pa treba poskrbeti za tak ribolov, ki bo koristil našim plovilom in tudi ribičem v tej regiji. V poročilu tudi piše, da bi moral biti pristop regionalen, da bi morali skleniti večstranski sporazum za sodelovanje pri ribolovu, predvsem s tistimi državami, ki sodelujejo tudi z evropskimi plovili in z njimi tekmujejo za ribolovne viro temu bolje. Hvala lepa. Besedo dobi gospa komisarka Damanaki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala poročevalki gospe Fraga in odboru za ribištvo za to poročilo, pa tudi hvala gospodu Matu Adraverju za predstavitev tega poročila. Res je, Tihomorska regija je izjemnega v izjemnem interesu Evropske unije. Skoraj da 60 odstotkov eh, globalnega ulova tropskega tuna izhaja iz te regije. Kot eh, največja svetovna voznica ribe je Evropska unija vsekakor regija, ki ima interes za razvoj ribolovne strategije na Pacifiku. Naj spomnim na ključne prioritete za ukrepe Evropske unije na tihomorskem območju. Najprej trajnostno ribištvo na podlagi znanstvenih dognanj, boj proti nezakonitemu in eh, neprijavljenemu ribolovu in tudi izboljšanje eh, kapacitet in zmožnosti malih otoških držav za izvajanje dobrega vodenja in upravljanja na področju ribištva. Pri izvajanju skupne ribiške politike je komisija zavezana temu, da bo še naprej razvijala eh, trajnostno odgovorno ribištvo v vodah partneric. Prav tako nameravamo pospeševati regionalne strategije za zagotavljanje trajnostnega ribolova v Tihem oceanu. Veseli me, da je Evropski parlament sledil ta istim načelom in ciljem za to regijo. Pomen Evropske unije kot plojnega eh, trga je tudi razlog za naše aktivno sodelovanje v srednje in zahodno-tihomorski ribolovni komisiji, čeprav je naša ribolovna prisotnost nizka. Ampak, kot je zapisano v tem poročilu, si prizadevamo za krepitev prisotnosti EU v regiji in v tem kontekstu upam, da bo Evropski parlament podprl sklenitev novega protokola k ribolovnemu eh, k sporozumu o ribolovnem partnerstvu s Kribatijem. V tem kontekstu naj povem, da komisija načeloma lahko eh, sprejme eh, režim ki temelji na plovilih kot protokol k sporozumu iz Naurja pod pogojem, da se spoštujejo posebni pogoji, ki jih omenja to poročilo. Sistem mora biti popolnoma transparenten in določbe je potrebno izboljšati, da bomo na ta način lahko dejansko dosegali cilje tega sistema in tudi zagotovili popolno skladnost ukrepov eh, tako v izključnih ekonomskih conah, kot tudi na odprtem morju. Ribištvo igra ključno vlogo za številne male otoške države in komisija podpira upravičene ambicije teh držav ob hkratnem zagotavljanju splošnega cilja trajnostnega ribištva in eh, dobrega vodenja in upravljanja. Kot smo povdarili v poročilu, ki ga obravnavamo, naj bi te cilje dosegli z integriranim pristopom eh, v regiji, zagotavljanjem koherentnosti in doslednosti vseh evropskih politik. Evropska komisija je zato zavezana zagotavljanju usklajenih ukrepov v regiji, da se zagotovi eh, razvojna, eh, ribiška, okoljska, trgovinska in druge politike na način, ki bo spodbujal odgovorno in trajnostno ribištvo. Še enkrat naj eh, pozdravim to zelo ustrezno pobudo, ki prihaja v pravem času. Hvala lepa, gospod Damanaki, s tem smo zaključili razpravo, glasujemo pa jutri opovdne. Na dnevnem redu je sedaj poročilo gospoda Salavrakosa o omejevanju ribolova in eh, o teritorijalnih vodah v Sredozemlju in Črnem morju, reševanju